Torej, kolegice in kolegi, prosim, da zauzamete svoje mesta. Ja, ja. äh, no, lotimo se dela. Äh, odpiram sestanek odbora. Imeli smo nekoliko daljši sestanek koordinatorjev, äh, kjer smo morali razčistiti to in ono, to je bilo potrebno in dobro. In sedaj nadaljujemo z 18. točko na dnevnem redu in 19. točko, se pravi sprememba uredbe in direktive glede eh, farmakovigilance. Naša poročevalka je Linda McEwan in eh, takoj ji predajam besedo, torej prosim, da se usedete in Eh, da poslušate poročevalko. Prosim, Linda. Yeah, um, Hvala lepa, gospod predsednik. Na zadnjem sestanku sem kolegom razložila ozadje eh, teh predlogov sprememb. Eh, na poročilo o farmakovigilanci. E, to je dejansko posledica skandala e, v Franciji v zvezi z zdravilom e, Mediator, ki so ga prodajali v Italiji, Franciji. To je pač zdravilo za zdravljenje sladkorne bolezni in je povzročalo uh, velike zdravstvene težave. Uh, počasi je eh, Servier umaknil uh, medijator z različnih trgov v Evropi, razen v Franciji. Uh, ko pa je prišlo vse to uh, na dan, uh, to je bil velik škandal je Evropska komisija pregledala zakonodajo o farmakovigilanci, za katero smo se dogovorili pred 18 leti in sedaj se z spremembami mnoge stvari poostrijo. Eh, komisija je namreč našla mnoge vrzeli, ki jih lahko izkoristijo pametni odvetniki. Večina podjetij tega ne bi storila. Pri primeru Servijeja pa se je zgodilo naslednje. Ko so nastali problemi, Eh, pri regulatorjih v različnih državah so umaknili zdravilo zaradi eh, z različnih trgov. Torej niso rekli, da zaradi varnostnih eh, razlogov in niso prosili za podaljšanje in naša zakonodaja tega ni pokrila. Se pravi vprašanje, kaj če umaknejo prostovoljno zdravilo z trga. Eh, se pravi, tu gre za velik varnostni problem, eh, o katerem se je razpravljalo. Evropska komisija je predlagala celo vrsto sprememb, da zapreti eh, vrzeli. Pozdravljam torej delo komisije. Mi smo imeli že sestanke s poročevalci v senci in nasplošno se strinjamo glede tega, da je treba zapreti te vrzeli. Zakonodaja o farmakovigilanci naj bi začela veljati julija letos in kot poročevalka eh, in tudi poročevalci v senci, svet in komisija upamo, da se bomo hitro dogovorili Eh, o teh spremembah in da bo celotna zakonodaja hkrati začela veljati in eh, EMA v Londonu in nacionalne zakonodaje bodo lahko tu ukrepali. EMA ima seveda zelo pomembno vlogo eh, pri farmakovigilanci in lahko bodo dejansko začele uvajati celoten blok zakonodaje in lahko bodo pregledali vse in zaprli luknje v zakonodaji. Torej, komisija predlaga eh, štiri spremembe, ne bom vsega natančno pregledala. Torej, če eh, podjetje noče obnoviti do odobritve, Eh, mora jasno povedati, zakaj ne zaprosi ponovno zadovoljenje. Mora regulatorju torej povedati, zakaj tega ne počne. To pomeni, da je obnašanje podjetja dosti bolj pregledno. Eh, če eh, umakne zdravilo zaradi varnostnih razlogov, se avtomatično sproži postopek v Evropski agenciji za zdravila. Eh, potem se tu pojavlja še diskrecijska pravica držav članic eh, in tudi ta eh, diskrecijska pravica lahko povzroča težave. In potem pa še nadaljna večja vprašanja zelo pomembno je dodatno spremljanje zdravil. Mi vemo, da celo vrsto zdravil dodatno spremljamo po tem, ko jih dajo na trg. Se pravi, za pet let dodatno spremljajo eh, zdravilo. Zdravniki eh, eh, in bolnišnice vedo za to in sporočajo eh, stranske učinke. In uh, eh, dosti krat uh, eh, eh, seveda je treba zdravila posebej označiti s črnim trikotnikom, ki pravi, to je novo zdravilo. Prosim, uh, zavedajte se, da je treba sporočati, če se pojavijo kakšni problemi. Torej, dodatno spremljanje pa ni avtomatično pokrivalo primerov, uh, kjer so po odobritvi za zdravilo opravljali še uh, varnostno študijo. Eh, recimo, ko odobrijo eh, zdravilo, rečejo, aha, lahko ga date na trg, vendar določene stvari bo treba še pogledati in to bo potem študija po uh, odobritvi. Naprimer, Eh, imeli smo primere, eh, ko so dali zdravilo na trg 2001, 2005 eh, pa so šele začeli opravljati študije. To ni spremljivo, študije je treba takoj opraviti in dodatno spremljanje velja, dokler ne opravijo dodatne študije in tedaj potem šele dajo zdravilo pač seznama za dodatno spremljanje moje poročilo v glavnem podpira eh, predloge komisije, rada bi zagotovila naslednje in sicer, da eh, je vprašanje umika eh, zdravil z trga nesporno. Torej, nočem, da rečejo, da to delajo iz trgovskih razlogov temveč je se jasno ve, kdaj so to varnostni razlogi. E, sedaj si tudi svet e, ogleduje to vprašanje, imamo zelo dobro sodelovanje s svetom. Sporočila sem e, jim, kaj me skrbi. Oni tudi dajo predloge na predlog komisije in se prilagajajo. In zadnji osnutek sveta zelo upošteva tudi moje predloge sprememb eh, in tudi predloge komisije. To je zelo eh, eh, dobra novica, morda bo tudi predstavnik sveta tu spregovoril. Torej, prosim kolege, da dajo čim manj predlogov sprememb, kajte, če bomo imeli zelo veliko predlogov, bo prišlo do izvajanja šele po sredini julija. Uh, Eh, vem, da nekateri razmišljajo o predlogih sprememb, eh, vendar zavedajte se, da gre za zelo pomembno vprašanje. Nekateri kolege želijo predloge sprememb eh, za tako imenovan off-label use Eh, eh, zdravil in to je seveda zelo dobro. Kaj se je dogajalo pri medijatorju? Naprimer, medijator so sicer umaknili strga za sladkorno bolezen tip 2, so pa to uporabili uh, za uh, hujšanje uh, zaradi anorektičnega delovanja. In to pomeni, to je uh, dodatna uporaba, ki ni predvidena na, za na etiketi. Vendar ta uh, vrsta uporabe je seveda zelo uh, komplicirana. Zakaj? Evropska unija namreč nima uh, pristojnosti, da zdravnikom uh, zapoveduje, kako naj. Uh, predpisujejo zdravila, naprimer tudi eh, za otroke, dosti krat pravzaprav eh, predpisujejo zdravila, ki niti niso eh, predvidena za otroke na ta način. Se pravi, ta off-label uporaba, se pravi, prvotno nepredvidena uporaba. V moji državi je treba pač poročati o tem. Sem pa v torek zjutraj slišala, da v združenem kraljestvu nekateri zdravstveni organi uporabijo eh, določene, zdra, eh, določena zdravila za degenerativne eh, bolezni oči in to, ta zdravila tudi kažejo dobre rezultate. Očitno zdravljenje uspeva, zdravniki pravijo, da je učinkovito. Sedaj pa so tožili te eh, uh, zdravstvene organe in uh, ne smejo več uporabljati tega zdravila za degenerativne bolezni oči. Uh, torej, uh, farmacijska podjetja ne morejo pravzaprav uh, predpisovati zdravnikom, kaj lahko uh, in kaj smejo početi. Torej, to je dejansko problem pri uh, teh nepredvidenih eh, uporabah. Eh, torej, mi smo imeli zelo, mi moramo imeti razpravo o tem, to moramo pregledati s eh, komisijo in svetom. Če bomo pa sedaj eh, začeli predlagati spremembe eh, v zvezi s tem zakonodaje, ne bomo končali do sredine julija, niti do naslednjega julija, ne, kajti to je zelo kompleksno kompleksna tematika, tu gre namreč tudi za patente in podobno in ne samo za varnost pacijentov. Torej, ko legice in kolege prosim, da natančno premislite eh, in eh, kolege, ki eh, želijo pač predlagati spremembo v zvezi s tem, bom prosila v nekem dopisu, da naj obravnavamo to posebej. Mislim, da poročevalci v senci ne bodo predlagali sprememb ali pa samo malo in eh, lahko bomo odprli eh, pogajanja eh, svetom in upam, da bomo dejansko zelo hitro prišli do dogovora. Hvala lepa. Hvala lepa, Linda McEwen. In sedaj poročevalci v senci. Pilar Ajuso je prva, prosim. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej eh, želim čestitati gospe McEwen. Opravila je odlično delo. Eh, poleg tega je tudi opravila zelo veliko dela in dobro eh, je tudi opravila sestanke s poročevalci v senci. Strinjam se z njo, tu ne gre za novo zakonodajo, gre dejansko za to, da predelamo že obstoječo zakonodajo in da eh, se eh, tu upošteva seveda tudi primer medijator in test izjemnih situacij. Seveda moramo poskusiti rešiti ta problem. Ne bomo pa mogli rešiti vseh problemov in to je že razložila gospa McKeven. E, to je namreč nemogoče. Zdravnikom in zdravstvenim službam je treba prepustiti e, odločitev o uporabi različnih zdravil. Mi ne moremo tu e, se ukvarjati z zakonodajo po celem svetu. Strinjam se torej z vašim poročilom. Predlagali ste samo nekaj majhnih točk eh, za spremembo, s tem se še izboljšuje predlog komisije. Eh, tri predloge v zvezi z direktivo. Eh, imetniki licenc za trgovanje Eh, tu je treba obvestiti agencijo, tudi če umaknejo zdravila za to, da bo zagotovljena preglednost, eh, se pravi, to je povezano tudi s tem primerom iz eh, Francije. Rekli so, da je tam šlo za pomankanje povpraševanja, pravi razlog pa je bil drugačen. Potem pa nujni postopek. eh, ko gre recimo za eh, spremembe eh, na embalaži ali pa na spremnem listku. Eh, torej, agencija mora v 70 dneh dati svoje mnenje. Ne vem. Bojim se, da jim bomo na ta način naložili preveč eh, dela, vendar ne bom. Eh, glasovala proti temu. Eh, bojim se edino, da bomo naložili agenciji preveč dela in eh, vesela bi bila, če bi lahko dobila odgovor na vprašanje, ali lahko agencija sprejme te naloge. Torej, še enkrat opozarjam na to, gre samo za prenovitev zakonodaje, ne gre za novo zakonodajo in mi to želimo seveda uresničiti in izvajati čim hitreje in zato se moramo potruditi. Hvala lepa. Naslednja prisotna eh, poročevalka v senci je kolegica Jana Kodakis. Želite besedo? Da, samo na kratko. Želim podpreti to, kar je povedala poročevalka. Tu gre za to, da zapiramo vrzeli in to moramo storiti kar se da hitro, zato da se lahko ukvarjamo z dejansko glavno zakonodajo. Tam bo namreč več problemov, vendar o tem se bomo pogovarjali ob poznejšem trenutku. Torej, moja skupina podpira poročevalko in upam, da jo bo podprl tudi preostali del odbora in da bomo to hitro upravili hvala. Dagmar od eh, Berend. Eh, samo eh, kratka pripomba glede nepredvidene uporabe off-label. Torej v postopku odobritve želimo, da podjetje natančno pove, zakaj se uporablja zdravilo. Če pa dovolimo nepredvideno drugo uporabo, potem bi to morali pravzaprav že vključiti v eh, postopek odobritve. Želim predlagati eno spremembo in to že sedaj napovedujem poročevalki. Eh, res sem jih zelo eh, hvaležna. Predlog komisije je dober, predlogi sprememb poročevalke so dobri. Mi smo hitro ugotovili, da so tu vrzeli test izjemnih situacij, je dober predlog in hkrati sem vesela, eh, da bomo dobili informacijo o tem, da jemljajo nekaj z trga in zakaj to delajo. Eh, vendar eno stvar smo pozabili, komisija jo je pozabila. Gledam proti komisiji, gre za pristojbine. Torej nimamo nobene uredbe, nobenih pravil glede pristojbin. Eh, slišala sem namreč, da je zelo veliko Eh, kritike od eh, EME, zahtevajo, da opravijo veliko dela, vendar niso eh, predvidene nobene pristojbine, nobena plačila in, in sedaj kako bomo tu ravnali, ali bomo imeli neko uredbo o plačilih, o pristojbinah, se pravi, Eh, ali bomo to pač eh, pripravili skupaj to zakonodajo ali bomo to z delegiranim aktom. Jaz bi bila za delegirani akt, dokler pač eh, ima parlament tu svojo besedico in dokler želi to komisijo opraviti partnersko. Torej, prepričana sem, da bo komisija zelo hitro v sodelovanju z EMO pripravila to zakonodajo Eh, torej, tu gre za eh, pristojbine, za prispevke, za plačila. Eh, tu v preteklosti nismo bili vsi istega mnenja, vendar tu bo imela EMA nova, nove naloge in v zvezi s tem torej bom dejansko predlagala spremembo in upam, da jo bo poročevalka podprla in drugi tudi. Hvala lepa, Peter Lize. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, Linda, za opravljeno delo. Strinjam se eh, s Pilar Ajuso, da je to zelo, zelo dobra podlaga, zelo dobro delo. Strinjam se tudi z Lindo in Pilar Ajuso, da moramo biti previdni, eh, ko gre za nepredvidene dodatne uporabe zdravil. Konec koncev je to povsem nova eh, tema, o kateri ne moremo na kratko, na hitro razpravljati. Seveda je politično dobro, da omejimo to uporabo off-label, se pravi nepredvideno dodatno uporabo, eh, ker se nam pač eh, ne zdi eh, eh, smotrna. Naprimer, zlasti pri eh, otrokih je tako in eh, dejstvo je, eh, da. Eh, se pač eh, nepredvidoma eh, zdravilo uporablja za otroke tudi na intenzivnih postajah, na intenzivni negi v bolnišnicah in na intenzivni negi so pač tako uporabo zdravil zmanjšali z 90 na 80 odstotkov. Problem je pač v tem, da uh, Eh, določenih zdravil otrokom sploh ne bi smeli dati, zaradi ni pa nobenih odobrenih zdravil eh, za eh, otroke in to je velik problem, o tem moramo resno razpravljati s komisijo, torej morda bi imeli neko obravnavo tega, vendar mislim, da ne smemo v to poročilo tlačiti še te teme. Potem pa še nekaj. Izredno uh, eh, izpostavljam, da ne želim zakomplicirati postopka, vendar nekaj je ostalo iz prvotne zakonodaje iz leta 2010 in to je tema. Eh, drug fact box, eh, se pravi dejstva o zdravilih in glavne lastnosti zdravila bi imeli v nek okvirčku na embalaži, oziroma ne na listku, na, na listku, ki je priložen embalaži, eh, vendar to ni bilo sprejeto in politične skupine morda tudi niso dovolj pritiskale eh, na to. Vendar odgovorni za varnost zdravil to vedno znova pravijo, da bi bil to zelo dober sistem, da se izpostavi pravilna uporaba zdravil, na ta način se izboljša farmakovigilanca in v plenumu smo zaradi tega tudi sprejeli priporočilo Fjellnar eh, zahtevo po eh, okvirčku z glavnimi dejstvi o zdravilu. Eh, torej pri predelavi tega spremnega listka navodil za uporabo zdravila, bi imeli torej eh, eh, tudi to, ta okvirček. Eh, to bi predlagal. Uh, lahko pa to uh, obravnavamo naprimer tudi pri poročilu Fjellnar uh, ali pa to uredimo v nekem posebnem zakonodajnem postopku. Prosim za razumevanje. Mi smo to sklenili v odboru, v plenumu in samo zaradi tega eh, nerodnega postopka v prvi obravnavi, ko nihče ni vedel, kam je to izginilo, tega v besedilu ni več in zaradi tega želim še enkrat opozoriti na to točko in v zvezi s tem bom tudi predložil predlog spremembe. Hvala. In sedaj poročevalka v senci za Alde, gospa Paravanova. Thank you, President. Uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala, Linda, za osnutek poročila in tudi za odlično sodelovanje eh, s poročevalci v senci. S tem je postopek z Evropskim parlamentom bistveno lažji in hitrejši pri tako pomembni prenovitvi. Eh, torej, komisija je dejansko dobro ažurirala eh, okvir za farmakovigilanco, na podlagi seveda primera medijator, zaprli so vrzeli. Naša politična skupina podpira predloge, kot tudi to, kar je zapisala Linda v osnutku poročila. E, zelo pomembna e, točka je samodejni nujni postopek. E, se pravi, kadar se že želi umakniti proizvod zaradi um, varnostnih razlogov, kot je pač to bilo v določenih državah članicah. Eh, potem eh, eh, daljši seznam zdravil, ki jih je treba dodatno spremljati, to se nam zdi tudi primerno. Tud, potem zelo pomembna je vsako letno objavljanje zdravil, za katera so umaknili odobritve in treba je objavljati tudi razloge za ta omik in v smislu dobre zakonodajne prakse in zaradi kratkih eh, rokov menim, da je pomembno, eh, da ne odpiramo celotne škatlice, se pravi, da se držimo tega, eh, kar je predlagala komisija. in zadnja točka je nepredvidena off-label uporaba farmacevtskih proizvodov, primer medijator je eh, tak, tu so na primer uporabljali eh, eh, to zdravilo tudi na ta način in to bi lahko tudi omenili v okviru predloga komisije obstaja tudi nek nov primer v Združenem kraljestvu, tudi ta primer bi morali preučiti. Mislim, da moramo biti previdni s predlogi sprememb, ki so že predloženi in ki sem jih pogledala. Pomislimo na peti člen, ki predvedeva izjemne okoliščine za uporabo neodobrenih eh, proizvodov in tu gre tudi za odgovornost zdravstvenih delavcev in eh, eh, odgovornost ne sme biti nikoli prenešena na pacijente, ko gre za nepredvideno off-label uporabo. In eh, prosimo tudi agencijo, da sprejme smernice, ki jih je treba potem dejansko izvajati v državah članicah. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj smo ob koncu seznama govornikov. Sedaj pa bi dal besedo predstavnici komisije, generalni direktorat Sanko. Hvala lepa, gospod predsednik. Ozvala se bom na nekatera vaših vprašanj. Vzela sem na znanje podporo, ki ste jo izrazili za predlog komisije in razumela sem tudi, da razumete, kaj je motivacija za ta predlog in to cenim. Kar pa se tiče specifičnih vprašanj, ne povem sledeče. Najprej bi rada poudarila to. Gospa Ajuso je eh, spraševala, kaj bo pokrito s eh, postopkom, eh, z samodejnim nujnim postopkom in odgovor je pritrdilen. Za komisijo je bilo zelo pomembno to, da bi se moral ta postopek sprožiti, kadar gre za varnostna vprašanja, ki izhajajo iz dejavnosti farmakovigilance. To je ključnega pomena za komisijo v kontekstu te določbe. Potem še ena stvar, to je omenila gospod Berend, tukaj gre za vprašanje pristojbin. Naj vam zagotovim, da sedaj zelo tesno sodelujemo z Agencijo za zdravile. Danes začenjamo dvodelno srečanje s člani te agencije, zato da bi obravnavali vprašanje pristojbin in da bi obravnavali tudi konceptni dokument. To bomo potem odprli za javno za javni posvet, za deležniki in potem bomo delali na tem predlogu. Če bo potem celotni postopek soodločanja, potem bo prišlo do zamude, do odloga eh, in sicer enoletnega. Zaradi postop, postopkovnih vprašanj, to ni nikogaršnja krivda, ampak eh, takšen je postopek in roke bomo morali spoštovati. Naj pa vam zagotovim, da zelo intenzivno sodelujemo z Agencijo za zdravila v zvezi s to temo. Tretja točka se nanaša na eh, škatlico z poda podatki. Sprožili smo študijo o nekaterih mm, eh, lasnostih mm, proizvodov in pa eh, o a, Eh, listko za navodile za uporabo. Gre za to, pogledali smo si, kaj ta škarlica sploh pomeni. Ugotovili smo, da, gre, da je prišlo do prekrivanja z listkom, ki ga imamo v Evropski uniji. Ta a, eh, škarlica sa podatki, podatki izvira iz ZDA-ja. To, kar pa poznamo pri nas, je nekaj drugega. V okviru študije, ki smo jo dali v izdelavo, si bomo pogledali, kaj je treba storiti, zato da bomo okrepili sledljivost in upoštevali bomo tudi to, kaj obstaja drugot v zvezi za škatlico z informacijami. Potem pa še sklepna točka, a, nepredvidena uporaba. Podpiram to, kar je bilo povedano tukaj. To je zelo kompleksna tema in mislim, da bomo morali o tem zelo temeljito razmisliti, preden se bomo tega lotili na kakršen koli način. Razumela sem skrbi, ki ste jih izrazili v zvezi z regulacijo oziroma ureditvijo nepredvidene uporabe. In to posem razumem. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa. Sedaj pa bi dal besedo predstavnik, predstavniku predsedstva. In gospa Polsen je tukaj v imenu predsedstva. Izvolite. Hvala lepa, spoštovani predsednik, spoštovani člani odbora Envi. Zelo sem počaščena, da smem biti danes z vami. In vesela sem, da sodelujem pri obravnavi tega pravnega besedila. Eh, moje ime je Paulson, sem predsedojoča delovni, delovne skupine zdravila in medicinska oprema v svetu. Sem pravnica in delam v danskem zdravstvenem sistemu. in pravzaprav delam eh, v organu, ki je pristojen za to. Zelo si želimo, da bi kar se da hitro sprejeli pravila o farmakovigilanciji. To željo deli z vami tudi svet. Odkar smo prejeli predlog, smo obravnavali tri odločbe, tri odločbe o svetu. Povem vam, zakaj je šlo. Najprej je šlo za postopek Evropske unije. in sicer je to postopek po členu 107i direktive. Gre za to, da prake, to je odbor, mora izvajati naloge, ki izhajajo iz postopka Evropske unije. Torej, želimo si pospešen postopek sprejmanja odločitev in nikogar ne želimo obremenjevati. Nečisa ne smemo pozabiti prake. Ta odbor ima celo vrsto nalog. In te vodijo k temu, da bomo to zakonodajo, iz, da, da smo sprejeli zakonodajo iz leta 2010 in da se ta zakonodaja tudi izvaja. Ta postopek EU se ne sme sprožiti samodejno v prevelikih eh, primerjih. To je naša želja. Tudi, potem je tukaj še druga odložba, za katero smo se intenzivno ukvarjali. In sicer je to člen 23 uredbe. Tukaj gre za to, da naj bi ta zdravila eh, opremili s posebnim črnim eh, eh, simbolom, s črnim trikotnikom. Svet, svet meni, da se znam v zvezi s tem ne bi smel biti predolg. Ta seznam bi moral biti kratek. To je naša želja. In sicer zato, ker eh, sicer eh, smisel oziroma namen tega ne bo več tako močen. Ne more biti tako, da bi ta eh, simbol enostavno spregledali in sicer zato, ker bi se prepogosto uporabljal. Potem pa gre še. Er Potem pa so tu še navodila za uporabo. Um, pacijentom je treba pokazati, eh, katere, katera zdravila spremljamo, posebej spremljamo. In potem je treba to aktualizirati, če so roki potekli ali pa če so bili sprejeti novi pogoji. In to lahko pomeni, da eh, določeni izdelki izginajo s trga, preden se ta informacija o navodilih za uporabo aktualizira. To je naša skrb. In končno, gre tukaj še za člen 123 direktive. To je tista določba, ki uraja dostop do informacij. Torej, nekdo, ki ima dovoljenje za trženje in Torej, če nekdo ne zaprosi za podaljšanje tega dovoljenja, potem je treba urediti tudi odnos eh, tega podjetja do organov. Obstajajo tokovi podatkov in eh, te podatke treba, ta tok podatkov je treba nekje ustaviti. Torej, države članice, ki proizvoda na svojem trgu sploh nimajo, Torej, te države je treba tudi obvestiti, če zaradi varnostnih razlogov trženje v drugih državah članicah preneha. In potem v takšnem primeru zagotov, želimo zagotoviti, da vse države članice prejmajo te zelo pomembne informacije, če tudi na svojih trgih nimajo teh proizvodov. Ampak, ko gre za varnost, morajo biti tudi te države obveščene o dogodkih. Potem pa gre tukaj še za um, zgodnjo sporožitev varnostnega signala. V svetu smo razpravljali o tej temi. Torej, nekdo, ki je dovoljenje za trženje, ima v tretji državi, bi tudi uh, lahko bil predmet tega oziroma če gre za proizvode, ki, proizvode, ki so eh, na razpolago na tretjih trgih, ampak tudi na, tudi na trgih Evropske unije. To, o tem morajo biti pristojni organi obveščeni. In končno, naj, sklep, sklepo naj opozorim še na sledeče. Dansko predsedstvo si zelo prizadeva za konstruktivno sodelovanje z vsemi udeleženci. In kot rečeno, eh, za vami želimo zelo konstruktivno razpravljati o obeh besedilih. Eh, hvala lepa, sedaj pa bi dal za konec besedo še poročevalki Linde McKeven. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa kolegi za vašo podporo. Pričakujem kar nekaj predlogov sprememb. In pripričana sem, da bomo s tem lahko dobro opravili. Kar se tiče nepredvidene uporabe, sem prisluhnila koleno, kolegom in morda bi morali dati ločeno pobud, pobudo za obravnavo te teme, kajti to je zelo kompleksna tema. Morda bi morali v našem odboru organizirati javno predstavitev in o tem razmisliti. O tem lahko govorimo eh, tudi v zvezi z eh, smernicami EME. E. Ampak to je zelo kompleksno vprašanje in ne moremo ga rešiti z predlogom sprememb k zakonodaju v zvezi s farmakovigilanco. Omenili ste eh, tudi eh, pretirano obremenitev EME. EMO smo zelo obremenili z eh, zakonodajo o farmakovigilanci. Ljudje se sedaj v Londonu srečujajo in se pogovarjajo o skrbeh in sedaj imamo organ, ki te skrbi obravnava. In uh, mislim, da se kaj takega, eh, kar se je zgodilo v zvezi z medijatorjem, ne bi smelo ponoviti. Ko bomo začeli sa pogajanje sa svetom, si bomo pogledali tudi, uh, s koliko primeri na leto se ukvarja EMA in treba si je pogledati, kaj so najnujnejše stvari. Treba je zagotoviti Eh, treba je opredeliti, kaj so nujni postopki. Treba pa je tudi ugotoviti, kaj morda ni nujni postopek, ampak se moramo s tem tudi ukvarjati, morda eh, v skladu za postopkom eh, iz člena 31. Pogosto krat se je dogajalo, da se je govorilo in govorilo o določenem primeru, na koncu pa se ni zgodilo nič in to je nespremljivo. To se ne sme ponoviti. Torej, EMA mora biti organ, kjer se ta problem reši. In ljudje v EMI morajo sprejemati odgovorne odločitve, ki se nanašajo na celotno Evropo. Torej, če gre za resna vprašanja, se jih je treba reševati. Če pa se nihče ne lote reševanja teh problemov, potem mora javnost vedeti, zakaj se s tem ni nihče ukvarjal. Vem, da eh, so vsi regulatori pripravljeni eh, reševati ta vprašanja, kajti ljudi, ljudi, ljudi ta tema zelo zanima. Upam, da bomo prišli do hitrega dogovora in da bomo zagotovili, da bomo imeli sredi julija mnogo boljše postopke eh, v zvezi z farmakovigilanco in sicer posod po Evropi. Hvala lepa, Minda McEwen. Zahvaljujem se vsem udeležencem za razpravo. Hvala lepa predsedstvo. Hvala lepa, da ste bili danes z nami. Rok za predloge sprememb je 27. april. sa poročeval, ko sva se pogovarjala o časovnici. Maja bomo glasovali, v odboru Indi bomo glasovali 8. maja, torej zato pa lahko vlagate predlog sprememb samo v angliškem jeziku. Torej, o poročilu bomo na plenarnem zasedanju glasovali septembra. S tem smo zaključili s to točko dnevnega reda točki 18 in 19 sta za nami. Sekretarjat pa mi pravi, da bo z veseljem pomagal pri obravnavi predlogov sprememb. Dobro, prehajamo k naslednji točki dnevnega reda in sicer je to točka 20. pogovarjali se bomo o prostovoljnem in neplačanem darovanju tkiv in celic. Kolegica Jana Kodakis je naša poročevalka in najprej bom dal besedo kar njej. Izvolite, gospa Jana Kodakis. Hvala lepa, gospod predsednik. To je bilo izredno zanimivo poročilo. Zahvaljujem se poročevalcem v Sinci. kajti podali so mi zelo pomembne povratne informacije. Ključna beseda v tem poročilu je prostovoljstvo, prostovoljna osnova. Na to smo se osredotočali, torej na prostovoljnost in na preglednost. Na začetku leta smo se eh, ukvarjali s poročilom o darovanju organov. Tam smo eh, tudi spodbujali ljudi, da naj darujajo, ampak brez pristojbine. Osredotočali smo se zlasti na tri stvari in sicer na matične celice. Zelo sem se poglobila v to temo in matične celice so izredno koristne, rešujajo življenja. Potem je tukaj popkovnična kri, to bo nekoliko sporna tema, tega se zavedam, kajti imamo javne in zasebne klinike. In Javne klinike so dobre, to da ohranjati moramo tudi zasebne klinike. In te so pripravljene sodelovati z javnimi. Eh, vse drugo, kar, če bi rekla karkoli drugega, ne bi bilo res. In to moramo podpreti. Morda se ljudje ne zavedajo sledečega. Gre za to, da pomagamo ljudem, ki nimajo dostopa do zdravljenja na enostaven način. Tako bi lahko zvišali število darovanja spolnih celic. V mislih imam eh, jajčne celice in spermije. Koncept morda ni tako poznan v Evropi. Naj to nakratko pojasnim. Zakaj tukaj gre? naprimer deljenje jajčnih celic. Ženska lahko daruje nekaj jajčnih celic in sicer se sama podvrže zdravljenju. Torej, to je postopek umetne oploditve IVF. In klinika bo morda znižala stroške zdravljenja. Tukaj gre za ženske, ki si lahko privošijo to zdravljenje, lahko pa pomagajo tudi nekomu drugemu. Isto velja za spermije in pa za zamrznitev, za zamrznitve, kar pomeni, da lahko ženske zamrznajo, shranijo jačne celice za nadaljna zdravljenja, naprimer za 3 do 5 let, za izmenja, za, v zameno za to, da dajo na razpolago nekaj svojih jajčec. Dostop do uh, uh, darovanja želimo omogočiti več ljudem, ne da bi zato dali kakšno finančno spodbudo, kajti to je naš cilj. Rok za predloge sprememb je tretji in zelo rada bi slišala, kakšna so vaša stališča v zvezi s tem poročilom, da bomo videli, kako lahko nadaljujemo. Hvala lepa. Sedaj pa dobijo besedo poročevalci v senci. Peter Lize bo prvi. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa eh, Marini Jana Kodakis za njeno delo. Osnutek poročila je v resnici dobra podlaga za naše skupno delo. Vsebuje jasno sporočilo. Želimo, da bi darovanje potekalo na prostovoljen način in sicer brez plačila. Zlasti pozdravljam zahtevo iz točke 23, to je stara zahteva Evropskega parlamenta, in zato smo vedno dobili veliko večino. Namreč, da želimo jasno pravno ureditev eh, prostovoljnega in neplašenega darovanja in sicer v direktivi. Takrat, ko smo eh, se pogovarjali o direktivi, to ni bilo možno uveljaviti v svetu in komisiji, ampak časi so se spremenili. Marina Jana Kodakis se nanaša na direktivo o darovanju organov. In tam smo posem jasno zapisali, tudi na predlog Evropske komisije in se strinjenjem sveta, da države članice zagotovijo, da to poteka na prostovolen način in na neplačan način. V direktivi o tkivih in celicah pa je to tudi naš cilj če nam to ne bo uspelo, potem se bomo oddaljili od tega načela. Razlog je bil takrat ta, da smo imeli takrat drugačen pravni položaj, ko smo sprejemali to direktivo. Sedaj pa imamo listino človekovih pravic, ki je del Lizbonske pogodbe in tam je jasno zapisano, da. Uh, moramo zagotoviti nekomercializacijo človekovega telesa in da je to pravno načelo Evropske unije. Zato mislim, da je zahteva v točki 23 zelo, zelo pametna. Namreč, da komisijo pozovemo, da obe obeseditvi prilagodi in sicer na ravni direktive o darovanju organov. To je zame osrednjega pomena v osnutku poročila. Potem je tu um, podarjena še sledljivost, tudi to zelo podpiram in v deveti točki je tudi jasno uh, zapisano, uh, Eh, oziroma je jasno izraženo stališče o spletnem trgovanju s spolnimi celicami. In to, kar je zapisano tukaj, posem podprem. Marina je sama že omenila popkovnično kri, ki da je zelo pomembna. Mislim, da imamo nalogo. V obstoječi direktivi je rečeno, da si države članice prizadevajo za to, da se zagotovi, da so darovanja neplačana in prostovoljna. Uh, in to je obveznost držav članic eh, tudi na področju popkovnične krvi. Imamo zelo različne sisteme v državah članicah. Pogosto uh, niso države obveščene, ljudje niso o tem obveščeni in dobro se mi zdi, da je porčevalka to postavila v središče naše pozornosti. Verjetno bomo morali govoriti o tem, ali potrebujemo javne ali, eh, en, eh, ali bodo enak status imele javne in zasebne eh, banke popkovnične krvi. Več moramo storiti in poziv iz Evropskega parlamenta bi se nanašal na javne banke popkovnične krvi. Kaj ti? Današnja zdravljenja so zelo zrela in se širše uporabljajo in to je etnično gotovo, etnično gotovo najboljše ampak zasebnih bank pop, popkovnične krvi ne bi smeli prepovedovati ali pa jih postaviti v slabo luč. Če uvajamo pravila, kakovost in eh, varnost ali pa načelo, da je prepovedana komercializacija, Eh, in sicer s eh, tkivi in celicami, to je zapisano tudi v listini človekovih eh, pravic, namreč že telesa ne smemo komercializirati. Torej, če, to, če želimo to zagotoviti, potem igrajo vlogo tudi zasebne banke popkovnične krvi in potem je treba tudi tukaj jasno uh, povedati, katera zdravljenja tukaj obstajajo in katerih zdravljen ni. Na nekaterih mestih bi si želel, da bi bilo poročilo natančnejše, boljše. In to bom poskušal izboljšati. Obstoječa pravna podlaga ni idealna, ampak tudi na tej a, eh, obstoječi pravni podlagi bi lahko komisijo motivirali, da bi zadeve izboljšala. V direktivi si, je torej zapisano, da se države članice eh, prizadevajo za prostovoljno in neplačano eh, darovanje v poročilu, pa imamo potem uvodno navedbo J, oziroma I se upravičujem. Tukaj je zapisano, da je samo 11 držav um, vzpostavilo politike za spodbujanje samozadostnosti s tkivi in celicami. In to je v nasprotju z direktivo. Želel bi si, da bi komisija to jasneje obesedila. Na vsak način bomo mi to storili, kajti očitno je to storilo samo 11 držav članic. Želimo si pogledati tudi nekaj konkretnih primerov. Pred leti smo razpravljali o darovalki jajčec iz Romunije, ki je e, dobila pol letne plače, da je darovala jajčeca, potem pa je bila življensko ogrožena. Prišlo je do stranskih učinkov in Eh, polletna plača ni kompenzacija. To je po mojem mnenju že komercializacija, ki si je ne želimo. In tedajni komisar je podal odgovor, ki ni bil zadovoljiv. Poznamo še en primer iz Danske, kjer je postalo jasno, da se je zadeva plačala in potem je treba na stvari tudi konkretno pokazati in povedati, da takšnih stvari ne bomo sprejemali. V okviru sedanje zakonodaje že lahko nekaj storimo, če pa bi zakonodajo še poustrili, bi lahko storili že več. Marina Jana Kodakis, in to je moja zadnja eh, skli, eh, točka, je spregovorila tudi o ähm, koristih. Naprimer, Uh, aha, prijemki v naravi, to je tema. Naprimer, imamo primer moškega, ki ne more dati spermija, torej to so zdravstvene težave in to so primere, v katerih moramo uh, razmisliti. Če pa gre za prosto deljenje, torej tukaj gre za storitve, ki bi jih morali sicer plačati, jih pa dajemo na razpolago brezplačno, zaradi tega, ker da nekdo na razpolago celice, je to isto, kot če bi plačal za celico. To ima enaki učinek torej nekaj, kar sicer stane, dobimo za ston, ker damo na razpolago dele svojega telesa. To je v nasprotju z načelom in zato bi morali na formulaciji nekoliko delati. Ne želimo um, preprečevati parom, da sodelujejo, ampak dokler gre za to, da se plačuje za človekove telo, moramo biti vendarle strogi. In verjetno se strinjamo. Pogovarjali smo se s poročevalko in kazalo je, da razmišljamo v enaki smeri in prizadevati si moramo za takšno formulacijo, ki bo deležna najširše podporo v parlamentu. Hvala lepa. Dank, Peter Lise, Hvala, Peter Lize, sedaj pa Vittorio Prodi. Hvala, gospod predsedujoči. Rad bi se zahvalil kolegici Jana Kodaki za odlično delo in za tudi njeno pripravljenost za pogovor. Mislim, da gre za zelo pomembno temo. In ne smemo se oddaliti od eh, načela od neplačljivosti to mora biti zagotovljeno pri darovanju tkiv in celic. To je nekaj, o čemer se sploh ne, da, ne smemo pogajati. Kaj ti moramo preprečiti, da tkiva in celice, človeška tkiva in celice postanejo blago na trgu. To bi imelo hude posledice. Potem pa je to še težava soglasja za darovanje organov. Tudi tu so še razni pomisleki in nejasnosti, v kakšni meri torej naj bi bil nek organ razpoložljiv, če dotična oseba ni podpisala neke ali zapustila neke izredne izjave, da ni pripravljena darovati organov. mislim, da ne moremo kar izhajati iz tega, da mok pomeni strinjanje. Ampak ker to tudi ne vemo, ali to pomeni nestrinjanje, pač ne moremo biti prepričani. Torej je to nerešljiva težava. Kolega Lize je govoril o stvarnih nadomestilih ali nadomestilih v naravi in poročevalka je povedala, da gre tukaj dejansko za neko izmenjavo organov ali celic. Mislim, da se tu ne moremo omejiti na takšno interpretacijo. mislim, da bomo s tem eh, sprožili neko oziroma odpravili neko zaporo in bi lahko dejansko dopustili, da se v tih otapi nedovoljeno trgovanje. Torej, ta del mi ni všeč in zato bom predlagal spremembo. Potem pa imamo še težave z um, popkovnično celi, eh, krvjo in pa celicami iz popkovnične krvi. In to je nekaj, o čemer se tudi veliko razpravlja v javnosti. Malo je bilo tudi napihnenjo in eh, darovanje popkovnične krvi je sedaj precej se povečalo, ampak eh, strokovnjaki so me opozorili. Kaj ti matične celice iz popkovnične krvi. Oziroma, te celice iz popkovnične krvi so sicer potencijalne matične celice, ampak niso nujno boljše kot eh, celice živečega človeka, ki jih rabi. Torej, pridobivanje teh matičnih celic je pogosto obravnavana v literaturi, ampak v matičnih celicah iz popkovnične krvi pa ni toliko zapiskov. Kolikor vem, je tako, da če se preveč osredotočamo na popkovnično kri in na matično celice iz te krvi. Želimo morda s tem ustvariti le nek trg in zato to počnemo, torej moramo biti zelo previdni. Popkovnična kri je lahko zanimiva, ni pa gotovo, da to predstavlja neko vse splošno zdravilo za vse. Zato moramo biti previdni, zato da ne bomo s tem eh, samo ponudili neko spodbudo za odprtje novega trga. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi jaz se zahvaljujem naši poročevalki za to poročila, eh, ki je morda manj konsenzualno, kot se zdi na prvi pogled. Marsikaj so že povedali govorniki pred menoj, večkrat smo eh, glasovali in nismo pravzaprav imeli istih eh, načel, naprimer anonimnosti, brezplačnosti in tako naprej. Eh, potem odgovornost zdravnika, tudi to je zelo pomembno, prostovoljno Eh, darilo je potrebno eh, in gre za pravično nadomestilo. To ni plačilo, gre za kompenzacijo eh, za neprijetnosti, ki jih je utrpel donator. In to pomeni, da gre dosti krat tudi za hipokritičen odnos v tej razpravi o eh, brezplačnosti. Torej, na to smo se dosti krat povračali, na to vprašanje in potem pa izraz egg sharing. Eh, tu očitno se govori o kompenzaciji zaradi tega, ker eh, nočejo govoriti o denarju. Eh, tu se eh, eh, gameta zamenja eh, za ceno nekega zdravljenja in podobno, vendar to je v končni fazi isto. Eh, se pravi, zopet eh, stvari tu niso jasne. Torej, jaz bi bila zelo previdna pri teh stvarih. Potem točki 4 in 5 se mi zdita eh, zaskrbljujoči. Tu gre torej za navedbo eh, razlogov, tu gre za zelo eh, restriktiven pristop za darovanje spolnih celic, eh, vendar eh, v 14 eh, državah članicah imajo bolj napredne pristope, to moram povedati. Torej, tu je treba zagotoviti neko ravnovesje med različnimi filozofijami. Tu ne želim nekega napaka dojetega humanizma tu imamo naprimer iskalca, donatorja in po internetu uh, iščejo seveda tudi uh, darovalce v tujini. Tu imamo tudi neke vrste zdravstvenega turizma in uh, dejstvo je, uh, da uh, prihaj, gredo uh, ljudje v tujino zaradi tega, da dobijo otroke in glede vseh teh vprašanj se nismo strinjali. Eh, glavno vprašanje tu je eh, vprašanje prostovoljnosti. Vendar po mojem mnenju je bolj pomembna beseda ravnovesje. Ravnovesje med načeli in ravnovesje tudi, kar zadeva Eh, mukotrpni eh, pristop eh, za vse, ki čakajo na celice. In seveda se tu zastavlja tudi ponovno vprašanje stroškov. Mi moramo odgovoriti tudi na vprašanje pomankanja teh celic, teh eh, darovalcev in podobno. Mi moramo imeti dobro kampanjo za osveščanje. Leta 2004 smo že imeli kampanjo in treba je povedati, da so tu velike potrebe. Tu komisija pravzaprav eh, predlaga različne eh, eh, poti in morda bi lahko pač nekoliko bolj precizirala svoje predloge. Treba je tudi revidirati eh, direktivo iz leta 2004, zato da bo bolj ažurirana, da bo prilagojena novim razvojem. In tretjič, eh, tu se eh, sklicujem na razpravo, o kateri je tudi govoril eh, gospod Prodi in sicer mi moramo komisijo prositi, naj se resnično angažira. Mi smo to že storili za Eh, resolucijo v sodelovanju z gospodom Lizem in gospodom eh, Peterletom gre dejansko za eh, boljše raziskave popkovnične krvi. Jaz nisem zdravnica, jaz nisem strokovnjakinja in ne torej večkrat sem se pogovarjala tudi z gospod Glucksmann, ki je začetnica na tem vprašanju in eh, v soboto eh, smo imeli eh, tudi dolgo reportažo o devetletnem otroku, ki so ga ozdravili s uporabo Eh, matičnih celic iz popkovnične eh, krvi, se pravi, treba je vse preučiti, tudi zakonodajo, ki spremlja vse te eh, medicinske napredke, se pravi, potrebujemo ustrezno zbiranje te popkovnične krvi in mi imamo tukaj različne možnosti, različne pomoti, poti. Torej, hvala lepa poročevalcu, da je pač omenil vse te teme. Hvala lepa. Hvala. Hvala. Margarita Av. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Najprej bi se zahvalila kolegice Jakodaki za to poročilo in tudi za to, da se je tako intenzivno lotila te teme, ki je tako zanimiva za nas. Iz te razprave slišimo, da, bo šla, da se bo nadaljevala tudi če se že predvsej strinjamo. Vsi se strinjamo, da moramo predvsem razmišljati zelo humanistično in humano in morda zato ni nekega patenta. Ampak vprašanje je, kako naj to opredelimo. Naj gremo res tako daleč, kot je možno, samo zato, da bi pomagali. To so res. Uh, že neke, neki mejni primeri iz etičnega vidika in sploh ne moramo več pregledati, kaj vse lahko naredimo in kaj naj naredimo. V, zako, v zakonodaju obstaja na Danskem, pri katerem lahko. Um, torej, lahko zahtevamo postopek za to, da se um, spočne nek otrok, zato da se z njim pomaga starejšemu bratu ali sestrici. Torej, otrok je bil spočet z namenom, da se reši brata ali sestrico in to tudi ta otrok potem ve kasneje in uh, to je kot nek otrok za nadomestne dele in to je res že taka, tak mejni primer. Seveda mora tudi temu otroku biti zagotovljeno dobro življenje, ampak pravzaprav je ta otrok nastal samo zato, ker ima bolnega brata ali sestrico. In torej moramo biti pazljivi na meje ne moremo samo reči, da je nekaj prostovoljno, ampak mora biti tudi neplačljivo in brez nekih protivslug. In to moramo izpostaviti, da mora biti vse brezplačno oziroma neplačno. Vseeno pa se stvari dogajajo. Tudi Peter Lize je povedal ka primer, kako se to dogaja. Imamo tudi primer iz Danske iz leta 2007, kaj se je zgodilo. V vseh medijih se je pojavila ženska, stara več kot 60 let, ki je zanosila, seveda s takšnimi sredstvi na Danskem. Zdaj je potem razpravljala o tem, da stari, starejši moški dobivajo otroke, zakaj naj jih ne bi imeli tudi starejše ženske. Torej o, o tem je šlo v tej razpravi. In moramo poskrbeti, da ne bojo tako stari ljudje dobili otroke. Najbolje bi bilo za otroke, da imajo zdrave starše. Ampak seveda je potem nastalo vprašanje, odkot je prišlo jajčece. To ni moglo biti jajčece te ženske. Ne, šla je v Združeno kraljestvo in se je tam dala oploditi z angliškim jajčecem in sem poprašala, v komisiji. Komisija je potem raziskala v Združenem kraljestvu in tam so povedali, da je to čisto standardno zdravljenje. Tam se jajčne celice ustavijo tudi starim ženskam in več se o tem ne ve. Ampak nekaj je jasno, da nekako se je trgovalo s tem jajčecem. Torej, katera ženska bi prosto voljno darovala jajčece, če bi vedela, da bo ustavljeno praktično neki babici, ki sedaj hoče postati mati. Torej, nekako je bilo to strgovano. To je jasno. In potem je, mora biti možnost, da se razišče, kaj se je zgodilo. Tisti, ki so bili udeleženi, to vedo. Bilo je nekako plačano in mislim, da to presega običajne proti sluge. In potem je britanska stran rekla, da to ni standardna. Uh, standardni postopek tam in zato verjetno je bilo plačano. Zato imam stališče, ki je bolj humanistično. Torej, te čudne mehanizmi ne smejo tukaj se uveljaviti in to moramo prepri, pre, zagotoviti s tem poročilom, da se res vse zgodi neplačano in prostovoljno. Potem pa tudi ta uh, prejemki v naravi in tako naprej. Če rečemo, eh, če vi darujete eno jajčico, dobite enega od nas in potem bo šlo za to, da bo recimo v neki družini se darovalo, če je neka družina um, neplodna, naj potem njeni sestr uh, eh, darujejo. Torej, ne govorim, ne pravim, da ne sme priti do darovanja jajčec, pravim samo, da je to lahko za. Uh, ženske zelo težko, pri moških je to lažje pri darovanju spermijev, ampak pri, jaj, pri ženskah je pa to drugače, saj ni enostaven postopek odzema jajčeca in tudi eh, število jajčec ni neomejeno. Potem bi rekla še dve zadevi. Gre za zdravljanje uh, eh, neplodnosti, tudi okoli tega ne bomo prišli. Uh, V našem odboru moramo reči, da gre tudi za veliko temo neplodnost, predvsem pri moških, s tem se ukvarjamo čisto premalo. Neplodnost je veliki problem, ta je dramatično porasla tako pri moških kot pri ženskah. In eh, potem bi bilo treba preučiti tudi vzroke tega pojava, ne samo um, možno zdravljenje. Potem je bilo tu še vprašanje popkovnične krvi. Imeli smo ustno vprašanje na to temo in ugotovljeno je bilo sledeče namreč, da moramo biti previdni. Preveč eh, zdravilnih metod ne smemo obljubljati na podlagi popkovnične krvi. Čisto premalo vemo, ne vemo, ali je um, zdravljenje z matične celice iz popkovnične krvi sploh možno razviti. Mislim, da je pametno, da se ustanovijo takšne banke, ampak samo v omejenem številu. Ne sme se preveč investirati in tudi ne sme se uh, otrokom obljubljati, da bodo lahko eh, kar dali popraviti, torej zdraviti svojega otroka za to popkovnično krvi, eh, ki ga morajo nekje potem shraniti za veliko denarja, če bo nekdo nekoč potem njihov otrok zbolel. Torej tega ne smemo dopustiti. Moramo dopustiti raziskave na tem področju. Lahko, da je zelo, da zelo koristno, je, če ustanovimo bank oblike matičnih celic in čim bolj evropsko to naredimo, bolje bo, če bodo lahko te banke izmenjavali vere, če se bodo lahko povezale. In eh, če se bodo lahko našle prave celice za bolnike, ki jih potrebujejo. Ampak na Danskem je tako, da je treba to izvajati v javnih organizacijah, ne v zasebnih. S tem skušamo zagotoviti, da se bolniki eh, obravnavajo pošteno in da se ne dogajajo neke čudne zgodbe. Hvala. Hvala lepa. Še tri imam na seznamu in eh, seznam bomo zaprli. Najprej François Gostet, Linda McEwen in pa Dagmar Rod Berendt. In če gre, prosim, tri minute za to, da bomo časovno še uspeli. Potem bo še komisija in pa poročevalka dobila besedo. Torej, François Grostet. Merci, eh, Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej bi rada čestitala gospe eh, Jana Kuda kakis za kakovost njenega poročila. Eh, Eh, torej, govorila bom samo o enem problemu, ki me skrbi že nekaj let. Gre za eh, celice pridobljene iz eh, popkovnične krvi. Gre za kri, torej ne strinjam se s kolegi, ki oklevajo. Mene se zdi danes zelo hudo, da večinoma menimo, da je popkovni, eh, popkovnica odpadek eh, v porodišnici. Eh, tu gre pa za dejansko enkratno možnost, da najdemo nove terapije. Čez čas, ne vem, morda bo trajalo še desetletja, bomo imeli ne eno zdravilo za vse prebivalstvo, temveč bomo imeli zdravila in terapije, eh, ki bodo prilagojeni eni osebi in na ta način bomo lahko zdravili bolezni, ki jih dan danes še ne moremo zdraviti. Tudi, če raziskave napredujejo, eh, smo sicer naredili velik napredek, nismo pa še našli vseh odgovorov. In mi nimamo prave, pravice, da izločujemo danes te možnosti. In država kot moja, ki ima zelo veliko bolnišnic, še vedno ne zbira sistematično popkovnične krvi oziroma popkovnic, eh, In to je škoda, kajti oboje je zelo obetavno za bodoče terapije. Torej, to niso odpadki v bolnišnici, to je treba ohraniti eh, v bankah. Eh, samo 24 ur imamo na voljo za prevoz te krvi in eh, z letalom eh, pravzaprav lahko pošljemo eh, popkovnično kri zelo hitro v banke, javne ali pa zasebne. Če bodo to zasebne, morajo biti pravila in pogoji zelo strogi. Mi ne smemo imeti medicine dveh hitrosti, se pravi eh, medicino za bogate, ki imajo dostop do takih bank in ne za druge. Torej, to vprašanje je zelo pomembno. Mi izgubljamo zelo veliko let in perspektiv in Evropska komisija, bi morala zahtevati v sporočilu, da naj se organizirajo vse države članice za to, da eh, pobirajo popkovnično kri in eh, tudi same popkovnice. Hvala lepa. Hvala, sedaj pa Linda Evans in potem še Dagmar Odberend. Zahvalila bi se Marini za njeno poročilo in strinjam se z komentarji kolegor. Rada bi pa izpostavila nekaj, kar je omenil Peter Lize in gre za vprašanje prostovoljnega darovanja, predvsem jajčec za umetno ploditev. Pred nekaj leti smo imeli primer romunskih eh, žensk, kot si omenil, ki so dobile določene ugodnosti, torej namestitev v hotelih in tako naprej, zato da so donirale jajčica. In če pogledamo, za koliko denarja je šlo, šlo res za veliko denarja in moramo se zavedati, da če ženske darujejo jajčice, to ni nek malenkostni poseg, to gre za zelo velik poseg v zdravje uh, ženske in je tudi tvegan poseg. In ljudje so mi rekli, ah, to je zelo altruistično. In sem se vprašala, zakaj bi mlade ženske v Romuniji, stare 21-22 let, študentke, darovale altruistično svojo jajčico ženskam, ki jih nikoli niso srečale in to večkrat. Kakšen altruizem je to? In, uh, zelo smo razpravljali o tem in si ogledali to tudi v Združenem kraljestvu, v pristojnem organu. In potem smo zaprli to, ta ver iz Romunije. Torej moramo biti zelo previdni glede teh eh, problemov, da ne bomo odpirali poti, po katerih bodo mladi prihajali in se jih bo izkoriščalo. To se nam reče povečalo po pristopu teh držav. In uh, kot rečeno, ta poseg je tvegan in lahko dolgoročno grozi zdravje in zato ne smejo to ljudje početi lahko miselo, predvsem pa ne za, uh, zaradi neke finančne nagrade. In to moramo poštevati pri tem vprašanju. Hvala Linda, Dagmar od Berend. Hvala. Že nekaj let vemo, da vprašanje darovanja organov, pa tudi vprašanje darovanja uh, celic in tkiv, da je to zelo praš, eh, občutljivo vprašanje. Frederik Ries je rekel, da bi morda si morali še enkrat ogledati staro zakonodajo in rad, da bi le opozorila pred tem. Pre, takrat sem bila poročevalka v senci za to zakonodajo in ni bilo veliko zakonodaj, ki bi bila tako boleča. Morda bi kolega Nikolasiča vprašali, če bi želel to še enkrat storiti. Uh, nismo več razpravljali o vprašanjih, kot jih imamo danes, ampak smo samo razpravljali še o eh, matičnih celih cembrih in o drugih. In, in stalno smo se samo spraševali oziroma imeli smo razpravo o tem, ali ustvarjamo neke. Um, pošasti. In to je bilo res nesmiselno. In lahko si ogledamo, kakšna je praksa v eh, državah članicah, lahko pa pogledamo tudi, kaj želimo in pri tem lahko samo rečem, praksa v državah članicah je zelo, zelo, zelo različna. In če razpravljamo o teh, o teh temah, moramo imeti prelislej tudi pogum, torej mi moramo biti tisti, ki bomo lahko napravili etično oceno ali je darovanje jajčne celice, ki je povezana z velikimi zdravstvenimi tveganji za hormonsko terapijo predhodno praviloma, ali je to slabše ali boljše kot naprimer darovanje kostnega mozga, ki je tudi povezano z uh, hormonsko terapijo z, ki je tudi povezano z um, tveganjem in z predhodno hormonsko obravnavo in potem še za funkcijo hrbtenice. S tem pomagamo bolnikom z rakom. Torej, ali je res to dobro? Torej, s tem moramo zopet nekako oceniti, ali pomagamo nekomu, ki želi biti uh, noseč ali nekomu, ki je zbolel za uh, rakom. Uh, Hkrati pa moramo razmisliti tudi o darovanju krvi ali pa semenčic, kar se nam pa zdi čisto samo po sebi umevno. Torej, ko pri, poslušam te razprave, lahko rečem sledeče. Otr, eh, starši z bolnimi otroki zagotovo zelo trpijo in mislim, da ni nobenega zakona v nobeni državi, ki bi dovolil eh, ljudem, da uh, enost, ustvarijo otroka za popravilo. Mogoče to obstaja v um, ki na kitajskem, pri nas pa ne. Vprašanje je, ali lahko otroci za nepolnoletnega otroka se strinjajo o, za odzem eh, tkiva. In po pravici povedano, ne želim biti v koži otroka oziroma starša, ki mora sprejeti tako odločitev in eh, svojemu otroku oduzeti ledvico ali karkoli drugega, zato da bo rešil svojega drugega otroka. In mislim, da nikogar na svetu ni, ki bi z lahkoto opravil to uh, odločitev. In zato mi ton, v katerem tukaj razpravljamo, mi včasih povzroča bolečine. Kar bi lahko bolj postavili v spredje, je vprašanje, kakšne priložnosti nudi darovanje tkiva in celic. In tu je Françoise Grostet omenila tudi popkovnično kri in pa popkovnico kot tako. In prav ima, hitro bomo imeli personalizirano medicino. Tu bomo imeli zdravila, ki bodo na razpolago za nekaj, nek mali krok ljudi. Pa še dve točki. Uh, ne želim imeti zasebnih bank tkiv, niti ne zasebnih bank popkovnice, ne želim, da je to industrializirano in da gre v zasebni sektor in sprašujem se, zakaj nismo mogli doseči, da sploh imamo bančne celice v bolnicah. Zakaj nekdo, ki je zbolel za rakom ali za nečim drugim in je shranil del tkiva v neki banki, zato da bi more biti lahko ga v prihodnosti bolje zdravilo, zakaj to ni obvezno? Zakaj ne rečemo, države članice morate to storiti? To je nekaj, kar bi rada prebrala v tem poročilu. Hvala lepa, Dagmar Odberend. Sedaj pa predajam besedo komisiji in če gre, prosim, pet minut. Vem, da je težko. Gre za zelo pomembno razpravo in mislim, da smo imeli doslej zelo dobro razpravo. Sedaj pa komisija, potem pa še poročevalka. Hvala, predsedujoči. Komisija pozdravlja delo poročevalke. Vemo, da je res uložila veliko truda v to in če si ogledate rezultat, lahko gotovite, da je res dobro strukturirano poročilo, kljub temu, da vemo, kako kompleksno razpravo smo danes tukaj imeli. Vsekakor se strinjamo s pomisliki parlamenta glede tega, da moramo najti dobro ravnoteže med tem, da na eni strani zagotovimo, da lahko ponudimo nove in dragocene eh, načine zdravljenja državljanom, na drugi strani pa da zagotovimo, da to ne gre na račun izkoriščanja um, človeških teles, komercializacije človeških teles in pa tihotapljenja. Rad pa bi vas obozoril, da mandat zakonodaje Evropske unije in pa komisije se tukaj omejuje na varnost in kakovost in številna načela, o katerih razpravljamo, so zaenkrat v pristojnosti držav članic, kar seveda zapleta to razpravo še nadalje. Predvsem, kadar govorimo o nadomestilih in pa mejo med nadomestilom in plačilom, so razprave v državah članicah različne, odvisno pač od lokalne situacije. Komisija pozdravlja to, da se poročilo osredotoča tudi na nekaj bistvenih elementov, predvsem tudi sledljivost in preglednost, kar lahko se tudi eh, upošteva naše zaskrbljenosti na tem področju hvaležni smo tudi za to, da ste izredno omenili oziroma dali eh, v spredje vprašanje popkovnične krvi in nekateri od predlogov so res zelo pomembni. Tudi če govorimo o matičnih celicah in popkovnični krvi, je pomembno, da vemo, da ne govorimo o Eh, krvnih celicah embrijev, kajti pogosto se eh, razprava zaplete ravno tu. Torej ne govorimo o teh, ampak govorimo o hemopoetskih eh, matičnih celicah in te se že 50 let uporabljajo za zdravljenje leukemije in drugih oblik raka. In so, imajo tudi velik potencial za bodoče terapije, vendar pa je treba ta potencial obravnavati previdno, potencijala še ni in zato je pomembno, da so informacije v zvezi s tem zelo dobre, ki se jih potem širi javni, eh, širši javnosti, zato pozdravljamo 16. točko v zvezi z osveščanjem. In to je tudi, kar pa je tudi pomembno iz vidika popkovnične krvi, po našem mnenju, ni samo razprava o tem, ali naj bo to um, zasebna ali javna banka, to je odločitev držav članic. Ampak potrebujemo dober informacijski okvir za matične celice, ne glede na to, ali so akteri zasebni. In komisija razmišlja o projektih, ki bodo razmislili o tem oziroma upoštevali to. Pomembno je, da vsi izvajalci upoštevajo minimalne varnostne kakovostne zahteve. Potem pa, kar se še tiče popkovnične krvi, tu sledimo splošnemu cilju javne dostopnosti za državljane in to morajo poštevati v celem poročilu in mislim, da je tudi poročevalec to v, to, poročevalka to v točki 8 zelo dobro ob, uh, jasnila. Veselimo se končnega poročila parlamenta in tudi. Vabimo poročevalko, da ko bo to sprejeto, da to predstavi tudi ustreznim odborom v državah članicah. Torej, toliko lahko zaenkrat povem v imenu komisije. Hvala, skušala bom biti hitra. Najprej se bom posvetila enostavnejšim vprašanjem. Torej, ko govorimo o nadomestilih v naravah, tu ne govorimo o denarju, o iz, ampak o izmenjavi organov. In, če to ni dovolj jasno, bom um, popravila ali pa celo iz. Uh, bom celo izključila, ampak važno je, da govorimo o spolni celici za spolno celico. Kar se tiče prostovoljnosti, seveda gre za prostovoljnost in neplačnost, ampak pokriti so vsaj stroški potovanja in tako naprej, um, kajti želimo vseeno povečati darovanje. Potem matične celice, nekdo je omenil tudi kostni mozak, seveda je to zelo pomembno, ampak matične celice prehitevajo sedaj um, kostni mozak in uh, V matičnih celicah je namreč ta že vključen in eh, zato je to manj in eh, vaziven postopek. In eh, zato se moramo na to um, osredotočiti. Potem prostovoljna donacija, torej darovati jajčece prijateljici, to je kot darovati uh, ledvico. To je res zelo pomembno vprašanje in pomembno je, da tu ne pride do uh, denarja. In problem je v tem, da jajčice postane dojenček in to je zelo zapleten postopek za žensko, ki ga mora to sprejeti. In uh, zato moramo res pogledati, kako se lahko to naredi, če se sploh lahko naredi. Potem največje področje, kar, o katerem smo se pogovarjali, je popkovnična kri. Bila sem v bolnišnicah in videla, kako to počnejo. In eh, s, sem, govorila sem z gospodom Nanijem iz Rima, ki je vodilni na tem področju, ki Na, pri kateri sem jaz najprej zneno, da ga popkovnična kriz sploh ne zanima, ampak eh, ugotovila sem, da ga, ampak da ga skrbi vse, kar je povezano s tem. Torej, kako lahko um, zagotovimo, da bo vse skupaj delovalo, kako lahko moramo izpostaviti, kako pomembne so točke za zbiranje matičnih celic in to mora biti samo v, v velikih mestih. Uh, kar se tiče javnih um, ustanov in v, zato potrebujete tudi zasebne, ki gredo naokoli z avtobusi, to recimo počnejo v Združenem kraljestvu, da lahko res to zagotovite in te potem morajo delovati podporno, ne pa uh, profitno. Nekateri ste spostavili, kako pomembna je popkovnična kri ali je koristna tudi za brata in sestre ali za otroka. To še vedno razpravljamo o tem, ampak ne bi pa zapirala vrat, če imamo tu možnost, da pomagamo otroku. Kar pa smo danes ugotovili, je to, da je še veliko vprašanj in um, morda bi si želela o tem še razpravljati v odboru, morda bi zato tudi predstavili uh, rok In kot je rekla Dagmar, moramo pogledati tudi priložnosti, eh, poiskati priložnosti, kako lahko izboljšamo sistem in pomagamo ljudem, ki trpijo zaradi bolezni. Zato bom videla, kako lahko delamo na tem, da bomo res izdelali dobro poročilo. Hvala lepa. gospa Jana Kodakis. Mislim, da je to bila dobra razprava. Tu smo videli razne vidike te teme. Predvideli smo rok za eh, predloge sprememb 3. maj. Vi ste pa prosili za daljši rok. S tem se seveda premakne ves časovni načrt. Prosim v mikrofon. Bi lahko imeli en dodatni teden za predloge sprememb, kajti naslednji teden je eh, zeleni teden in eh, junija bomo imeli glasovanje. Če odložimo vse za en teden, bomo avtomatično glasovali junija. Če se strinjajo vsi poročevalci v senci, če se vsi strinjajo. Potem bomo, bomo glasovali septembra na plenarnem zasedanju, se pravi odlog. Hvala lepa in naslednja točka na dnevnem redu je točka 21, mehanizem unije na področju civilne zaščite. Tu je poročevalka, kolegica Gardini, ki bo prva dobila besedo, da predstavi poročilo. Prosim. Najlepša hvala. E, to je prva priložnost za izmenjavo mnen v odboru za okolje o tej temi. Čeprav smo predhodno že marsikaj postorili, srečala sem se z mnogimi kolegi in se pogovorila z njimi, vendar na kratko. Najbolj zanimivo je mnenje različnih političnih skupin in držav. Mi smo tu skupna hiša in se hočemo razumeti in dogovoriti. September septembra smo sicer glasovali o poročilu o civilni zaščiti, tu smo dosegli skoraj da soglasje. In s tem smo ustregli pričakovanju 90 odstotkom evropskih prebivalcev, Eurobarometer je namreč dejal, da 90 odstotkov državljanov Evrope meni, da bi Evropa morala storiti več eh, za primer eh, eh, nesreč, se pravi velike nesreče, ko ne velja načelo subsidijarnosti, ko torej ne moremo biti tem nesrečam kos na regionalni ali pa nacionalni ravni. in zaradi tega smo dobili predlog, da naj se razvije nek mehanizem unije in predlog komisije smo pregledali točko za točko in prav gotovo se da predlog eh, popraviti, izboljšati. Mnoga razmišljanja iz tega predloga pa bi lahko prevzeli, določene stvari bi lahko formulirali bolj jasno. In na ta način bi lahko odpravili tudi določene pomisleke te ali one države članice. Ti pomisleki so povezani tudi dosti krat strukturo civilne zaščite v državi. In v poročilu bi lahko tudi našli določene strukture, ki bi bile primerne za vseh 27 držav članice pravi. Eh, v nekaterih državah eh, pravimo civilno zaščito, v drugih državah eh, zaščita pred nesrečami, Torej, isto stvar poimenujejo na različen način v posameznih državah in morda bi lahko tu našli tudi nek eh, skupni eh, koncept eh, in določene smernice. V pripravljalnih pogovorjih sem opazila, da obstajajo torej pomisleki in da vlada neko nezaupanje, vendar glede vsebine in cilja se strinjamo in predlog je dobra podlaga za eh, to, da se ukvarjamo s tem projektom. Srčika je yeah. ad hoc sistem, uh, da se ad hoc sistem spremeni v dobro vnaprejšnje načrtovanje ravnanja v primeru nesrečo, torej je pri nacionalnih civilnih zaščitah eh, seveda ničesar nočemo spreminjati. Imamo pa tudi določene pravne podlage. Lisbonska pogodba tudi opredeljuje določene stvari. Mi imamo izraz eh, civilna zaščita ali pa zaščita pred nesrečami in to, kar se tu predlaga, je tudi rezultat dolgoletnih izkušenj. In eh, kot rečeno, meni se zdi, mm, da je delovni dokument odličen. Nekatera poglavja so relativno nova. Tu gre za preventivo in pripravo. Eh, ustanovili naj bi tudi nek evropski center. To je zelo pomembno za zagotavljanje hitrejših, eh, boljših postopkov. Potem pa imamo tudi določene sporne točke, to so seveda točke v zvezi s financiranjem in tu gre seveda tudi za upravljanje tveganja, eh, ekipe prostovoljcev, posebno eh, opremo, ki jo imajo pač eh, določene države članice in ki eh, jo je treba dati eh, na razpolago takoj. Torej, eh, nismo vseh vidikov ta, razčistili, o teh se je treba pogovoriti ne smemo pa pozabiti, da gre v končni fazi za to, da damo državljanom Evrope eh, občutek, da eh, če potrebujemo Evropo, da je Evropa tu. Mi delamo toliko informacijskih kampanj. Eh, naj Omenim seveda tudi eh, evropsko številko za klicu sili 112 eh, eh, in tudi na ta način lahko približamo Evropo državljanov in upam, da bomo v tem duhu tudi sodelovali. Dobro, sedaj pa razprava s poročevalci v senci, najprej kolegica Edith Estrela za SND. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Tudi mi podpiramo ta predlog komisije. Tu gre seveda tudi za mnenja in stališča parlamenta, ki smo jih izražali v zadnjih letih. In ti. Eh, so upoštevani tu v tem predlogu. Dobro je, da tu želimo poenotiti razpoložljive instrumente in da želimo ustvariti instrumente za bolj učinkovito ukrepanje na področju civilne zaščite. Tudi pri naravnih nesrečah naj bi na evropski ravni hitreje reagirali. Potem pa financiranje v zvezi s tem lahko rečemo naslednje. E, in to je sedaj sprejeto v novo poglavje. E, in stvari potem postanejo bolj enostavne, bolj razumljive in države članice lahko pravzaprav e, prevzamejo pobudo in Eh, prejmejo podporo Evropske unije, ko gre za aktivnosti, v katere so vključene države članice oziroma v katere je vključeno več držav članic. In tukaj gre za sofinanciranje naprimer prometnih stroškov. Obstajajo določbe o sofinanciranju in tudi te sodajo v večletni finančni okvir 2014-2020. In od 1. januarja 2014 1. januar 2014 se skupaj začne. Struktura dokumenta je dobra. Na vsak način je sedaj vse mnogo jasnejše. Tukaj imamo štiri velike sklope. Civilna zaščita, priprava, preprečevanje, hitro odzivanje in pa zonanja razsežnost. Vse to še spada k poglavju o financiranju, ki sem ga že omenila. Da, to so pozitivni vidiki tega besedila. Kajti s tem dobimo jamstvo za to, da lahko bolje koordiniramo in da se lahko hitreje in učinkoviteje odzivamo hkrati pa ne pozabemo niti zunanje razsežnosti vsega. Sedaj je vzpostavljena boljša povezava oziroma sedaj imamo boljše koordiniranje. Torej, eh, združeni narodi se lahko pritegnajo, lahko jih prosimo za pomoč. Pa tudi druge, drugi organi in upošteva se tudi načelo subsidijarnosti in pa načelo primernosti, tudi to se mi zdi zelo smotrno. Gre torej za dober predlog in dobro izhodišče za nadaljne delo. In sedaj čakamo na samo poročilo gospe Gardini in potem bomo zagotovo lahko kaj več povedali o samem besedilu in se bomo tudi še eh, pridružili za predlogi in vprašanje. Hvala. Sedaj pa imamo premjero. Imamo namreč novo kolegico, ki sem jo pozdravil že včeraj, to je kolegica Tajla in hkrati je tudi poročevalka v Senci. Dobrodošli v našem odboru, želim vam dobro sodelovanje in eh, res je, Prijetno tukaj delati. Izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa. V imenu skupine ALDE pozdravljam predlog komisije. Gre za logični korak, da se učimo iz eh, izkušenj nedavnih eh, let za odziv civilne zaščite v primeru nesreč. In eh, dobro je, da imamo tu novo poglavje o preventivi. Državljani pričakujejo boljši odziv Evropske unije, kadar pride do poplav in drugih naravnih katastrof v državah članicah in ljudje pričakujejo, da si bodo države med seboj pomagale. Zato se veselimo snutka poročila gospe Gardini. Hvala. Hvala lepa in naslednji. Njega ni več. Grostet gospa Grosted bi je prosila za besedo in uh, dovolj časa imate na razpolago. Torej lahko vse nadoknadite to, kar je bilo zamujenega ta teden. Izvolite. Gospod predsedujoči, lahko vam rečem, da bom kljub temu kratka. Imeli smo priložnost govoriti o tem eh, vprašanju. Gardini, de... Eh, torej, leta 2018 smo imeli torej, inicijativno poročilo Elizabet Gardini in eh, zelo pomembno je, da okrepimo odzivnost Evropske unije. In mi moramo seveda olajšati mobilizacijo sredstev in verov in mi imamo pač neko delovno podlago, ki je pripravljena za Evropsko komisijo, to je poročilo Barnier, v katerem je celo vrsta eh, elementov in tudi v poročilu kolegice Gardini najdemo kar nekaj elementov iz tega. Mi ugotavljamo, da imamo zelo veliko tratenja eh, pri sredstvih, pri financah, podvajanje prizadevanj, premalo koordinacije, premalo učinkovitosti in treba je vzpostaviti sistem, ki bi temeljil na uh, celovitem pristopu. Uh, i, i, potrebujemo torej pristop na podlagi prostovoljstva in podobno. Treba je seveda upoštevati odzivnost eh, v. Uh, ultraperifernih eh, regijah ali pa eh, v prekomorskih regijah, ki so zelo oddaljeni od eh, evropske celine in vse to je treba storiti in sicer ob spoštovanju načela subsidijarnosti, vendar ne subsidijarnost držav članic, temveč tudi združenih narodov. Mi smo že napredovali na tem področju, kajti mi smo vzpostavili eh, številko zaklicov sili 112. To je že eh, pomemben korak, eh, ki smo ga storili. Na ta način se zagotavlja zaščita v Evropski uniji. In eh, poleg tega imamo tudi zašito zunaj Evropske unije preko diplomatskih in konsularnih predstavništev. Torej, to so točke, ki jih je treba vključiti ali pa so že vključene v poročilo gospe Gardini. Torej, dobro podlaga za razmišljanje je poročilo Barni. Eh, hvala lepa, eh, François Grostet. Sedaj pa ima besedo komisija. Thank you very much, um, uh, Mr. Chairman. Um, eh, Hvala lepa, Eh, gospod predsednik, prvič eh, parlament eh, so odloča o tem dosjeju in komisija se veseli tesnega sodelovanja s parlamentom in zlasti seveda s tem odborom in poročevalko. Mi ponujamo našo podporo odboru in poskušali bomo doseči ambiciozne rezultate na tem področju, ki je zelo pomembno za državljane, kot je tudi povedala gospa Gardini. In to je bilo tudi pomembno tej instituciji, kot tudi svetu. E, kot so tudi povedali kolegi, zadnji eurobarometer je pokazal, e, da e, državljani EU močno podpirajo delo, ki je bilo upravljeno na tem področju in vidijo tudi, da je treba okrepiti sodelovanje na evropski ravni. To pomeni, da upamo, da nam bo uspelo doseči ambiciozen eh, sporazum eh, med svetom, parlamentom in komisijo in to, kar se da hitro, naj še enkrat izpostavim glavne tri predloge eh, v tem dokumentu. Ta predlog dejansko spoštuje subsidijarnost in pomembno vlogo Eh, regionalnih in nacionalnih organov pri zaščiti svojih državljanov. Naše izhodišče je dejansko eh, to, da so regionalne in nacionalne oblasti najbolj primerne za odziv na nesreče in to je v srčiki tega predloga. Eh, vloga Evropske unije pa je, da podpira, dopolnjuje in koordinira in to so dejansko področja, kjer želimo pravzaprav mi ukrepati. Eh, potem drugič eh, preventiva, preprečevanje. Eh, treba je torej storiti odločne korake naprej in treba je seveda dati na voljo vire na evropski ravni za preprečevanje nesreč. Mi razvijamo celovit pristop in ne gledamo samo na pripravo in odziv na nesreče, temveč gledamo tudi na preventivo. In poleg tega seveda želimo okrepiti priprave na nesreče, eh, eh, tako da razvijamo ustrezne instrumente, s katerimi se lahko hitro odzovemo v primeru nesreče. Mi poskušamo seveda tudi dati na voljo evropska sredstva, kjer ugotavljamo eh, vrzeli in pomankanje. Mi smo se odločili v teh predlogih za prestop od spode na vzgor in želimo dejansko uh, izhajati iz tega, kaj obstaja v državah članicah eh, in eh, iz načela prostovoljnosti. Torej, prostovoljnost je zelo pomembna in mi verjamemo, da je potrebno narediti korak naprej eh, skupaj z državami članicami in Evropskim parlamentom. Torej, veselimo se nadaljnega sodelovanja z vami v tem kontekstu in upam, da se bomo kmalo spet povrnili na to vprašanje. Eh, hvala lepa, pozdravljam tudi dansko predsedstvo eh, svetu. Dobro je, da ste danes tukaj in da želite spregovoriti v zvezi s tem predlogom v imenu sveta. Prisrčno dobrodošli, beseda je vaša. Eh, hvala lepa, gospod predsednik. Najprej želim izra povedati, da sem uh, Eh, zelo zadovoljen zaradi dobrega sodelovanja z Evropskim parlamentom pri tem dosjeju in kot je komisija tudi povedala, to je prvi dosje, ko skupaj odločamo o predlogu komisije, torej v skladu pač eh, z Lisbonsko pogodbo. Eh, dansko predsedstvo je začelo pogajanja februarja v delovni skupini za civilno zaščito in po štirih mesecih smo sedaj imeli prvo inventuro pravzaprav celotnega predloga. Po tej prvi inventuri, po tem prvem pregledu eh, bo predsedstvo bolje pripravljeno, da pripravi kompromisno besedilo v delovni skupini in bo lahko tudi informiralo Evropski parlament o glavnih odprtih vprašanjih. Na podlagi tega prvega pregleda eh, mnen držav članic, ko je pač eh, nekaj držav članic izrazilo uh, Eh, zadržanost glede določenih predlogov. Imajo naprimer eh, vprašanje glede novih elementov v predlogu komisije in posledic teh novih elementov države članice eh, pozdravljajo, da se dva akta za civilno zaščito sedaj združujeta v eno samo besedilo. E, Eh, vendar seveda sodelovanje na tem področju ne začenjamo z nič. Danes imamo že neko sodelovanje, ki ga olajšuje in komisija in ki deluje eh, pravzaprav na številnih področjih, kjer solidarno pomagamo državam, ki se soočajo z nesrečo. Torej, mi potrebujemo jasno strukturo predloga, to imamo tukaj, tu imamo tudi posebno eh, poglavje o preventivi. Eh, gospod predsednik, naj vam eh, tudi povem, da je predsedstvo eh, sklenilo, da bomo imeli orientacijsko razpravo na svetu za pravosodje in notranje zadeve v Luksemburgu. Na tej orientacijski razpravi seveda ne nameravamo sprejeti nobenih odločitve, želimo pravzaprav dobiti navodila za nadaljne delo pri glavnih treh vprašanjih to so tri vprašanja, glede katerih se v tem trenutku še nismo dogovorili. Vemo pa, da eh, novi eh, elementi sredstva EU, sofinanciranje prevoza in tudi eh, pul prostovoljcev, to so teme, o katerih se morajo pogovoriti ministri na sestanku sveta junija. Torej, naj nakratko povzamem. V tem trenutku torej eh, poskušamo doseči neko jasnost eh, na, pri novih elementih eh, iz predloga komisije, predn dobimo neko skupno stališče držav članic. Torej se veselimo tudi nadaljnega sodelovanja z odborom Envi. Hvala lepa. Sedaj pa ima besedo poročevalka gospa Gardini. Prosim. Najlepša hvala. Slišali smo mnoge kolege, eh, ki so imeli pozitivno mnenje. Hvaležna sem, da bomo konkretno sodelovali in pozdravljam tudi to, kar je rekla komisija. To je instrument, ki zanima naše državljane. vsem zdi pomembno. In upam, da bodo junija v svetu dejansko premagali eh, tudi pomisleke, ki še obstajajo. Tudi vlade v tem trenutku potrebujejo konkretne odgovore na pričakovanja, državljanov in državljani se sprašujejo, kaj pa mi počnemo v Evropi, na kateri ravni, kaj se dela v Bruslju in oni želijo, da se nekaj evropskega dogaja tudi na ravni, na kateri oni živijo, se pravi nekaj, kar ustreza njihovim potrebam. Torej, vsekakor smo pripravljeni konstruktivno sodelovati pri tem vprašanju in potem pa pričakujem seveda svet junija in upam, da bodo prišli do nekega sklepa v pozitivnem duhu. Tako da bi leta 2013 eh, po prvi obravnavi stvar lahko začela veljati. Ja, mi smo tu matični odbor eh, in časovni načrt eh, predvideva naslednje. O predlogih sprememb naj bi eh, razpravljali tu 20. in 21. junija. Skrajni rok za poročilo. Torej, torej 20 ti enaindvajset junij torej o poročilu šestindvajset september petnajsta ura je skrajni rok za uh, predloge sprememb petega in šestega novembra bomo razpravljali o predlogih sprememb in v enviju bomo glasovali eh, osemindvajset uh, in devetindvajset novembra in v januarskem eh, plenarnem zasedanju bomo pa imeli končno glasovanje. Torej, hvala lepa za razpravo in sedaj prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda, to je točka 22, ustno vprašanje oziroma vprašanje za ustni odgovor Krisa Davisa in tema je Evropski živalski vrtovi. In prosim, da še enkrat precizirate svoje vprašanje. Um. Would it be appropriate as the question has been, the initial question is tabled? Uh, torej, torej, prejeli ste seveda vprašanje. Morda bi bilo dobro, če bi komisija najprej odgovorila na pisno vprašanje in potem bi pa jaz zastavil še nekaj dodatnih eh, vprašanj. No, za me je to v redu, potem besedo predajam komisiji. Prosim komisija. Eh, hvala lepa, gospod predsednik. Najprej naj povem, da je Evropska komisija zelo vesela zanimanja eh, v parlamentu in v tem odboru za okolje za evropske živalske vrtove. Eh, kar zadeva Evropsko direktivo o živalskih vrtovih, je glavni interes eh, komisije eh, v ohranjanju in trajnostni rabi biotske raznovrstnosti v divjini, to so in sito ukrepi in to je tudi tema naših glavnih dveh eh, direktiv in naše strategije za biotsko raznovrstnost, eh, torej tako znotraj Evropske unije kot tudi na globalni ravni. Že nekaj let in dejansko eh, je ta direktiva starejša od deset let. Eh, menimo, da je tudi eh, potrebno eksito ohranjanje. In to pomeni, da je treba okrepiti ulogo živalskih vrtov eh, in ohranjanje biotske raznovrstnosti. Torej, mi smo zaključili tudi študijo o vlogi eksito konservacije ohranjanja in ta študija je vključevala tudi neodvisnega partnerja in ta študija je ugotovila, da živalski vrtovi dejansko lahko igrajo pomembno vlogo v strategiji ohranjanja vrst. Naj omenjem dve. Eh, torej, vsaj dve vrsti je mogoče pravzaprav ohraniti s pomočjo uh, Eh, živalskih vrtov in eh, program se osredotoča tudi na eh, ponovno širitev vrst v naravi. Mi smo sledili tudi preiskavam organizacije Born Free, s katero imamo tudi redne stike. Eh, mi bomo seveda nadgradili njihovo delo. Mi smo z o, skladom Born Free tudi razpravljali, kako naprej. Poskušali smo od njih dobiti tudi nekaj utemeljenih argumentov za njihove trditve in na podlagi eh, tega lahko deluje Evropska komisija kot varoh pogodb in analizira, ali so potrebni pravni ukrepi. Kakorkoli že, prvi kontakti, ki smo jih, po, uh, smo jih imeli z uh, eh, Born Free Foundation, so pokazali, da očitno uh, ta uh, fundacija želi, da ne uh, ukrepamo na pravni ravni, eh, da želijo najprej sodelovati z državami članicami. In mi bomo seveda eh, sledili njihovim nasvetom in počakali bomo na njihove prve stike eh, z državami članicami torej naša vloga je, da preverjamo pravilno izvajanje in če ugotovimo, da izvajanje in prenos zakonodaje ni pravilen, tam smo že začeli ukrepali in eh, imeli smo že tudi prve eh, sodbe eh, sodišče Evropskih skupnosti in eh, na podlagi tega so seveda države članice morale prilagoditi eh, prenos eh, evropske zakonodaje, prenos direktive v lastno zakonodajo in zagotavljali so pravilno izvajanje. Mi želimo tudi ugotoviti, kako bi lahko eh, dali najboljša navodila za izboljšanje upravljanja in mi želimo seveda usmerjati države članice, Eh, tako da bomo dejansko bolje uporabljali živalske vrtove na evropski ravni. Hvala lepa in sedaj Chris Davis. Uh, eh, torej, vesel sem odgovora eh, komisije in prisotnosti. Torej, mi smo torej dobili poročilo Born Free Foundation in v tem poročilu so si ogledali različne eh, živalske vrtove v Evropski uniji, izbrali so jih na ključno in to je najbolj obsežna študija eh, o tem, kako se izvaja direktiva, ki je bila sprejeta pred 13 leti. Torej, direktiva je kratka, loške vrtove potrebujejo licence, odobritve, standarde, treba je eh, spodbujati eh, biotsko raznovrstnost, izobraževati eh, javnost eh, in treba je spoštovati biološke potrebe živali. To niso zapori, to so kraji za izobraževanje in užitek. Nihče ne želi gledati, kako živali trpijo. Vendar standardov dosti krat ne spoštujejo, to je študija pokazala in eh, dosti krat dejansko vidimo nepoznavanje in neznanje in to je dejansko tudi povod za eh, kruto ravnanje in eh, mi bi seveda lahko sprožili eh, postopek zaradi nespoštovanja evropske zakonodaje in dejansko imamo pa tudi zelo veliko živalskih vrtov kotov v Evropske unije z visokim eh, standardom. Eh, ti so tudi člani Evropskega združenja živalskih vrtov. Eh, 270 je eh, članov tega združenja, v Evropske unije imamo pa čez 2000. Eh, se pravi, tu imamo konflikt med organizacijami, ki poskušajo promovirati više standardi. E, direktor Združenja živalskih vrtov je na primer pozval, e, da naj ne odidejo člani na predstavitev poročila e, fundacije Born Free. In torej mi moramo skupaj zagotoviti najboljše standarde. upletene organizacije morajo začeti sodelovati in morda bi vi lahko dali neko pomoč za zbliževanje teh organizacij. Sedaj pa nekaj specifičnih vprašanj za komisijo. Torej, na podlagi tega, kar je direktor povedal, eh, je očitno Born Free Foundation naš eh, določena vprašanja. Ali menite, da je drugi člen problematičen, ki pravi, da je Eh, če živalski eh, vrtovi nimajo večjega števila živali, eh, lahko za njih veljajo izjeme od pravil in zahtev. Ali bo komisija izhajala iz primerov najboljših praks EASE e? in vrtovi, ali bodo pomagali državam članicam eh, pri interpretaciji, pri razlagi te zelo kratke direktive? In ali bodo na ta način dopolnili to delo? Ali bo komisija eh, poskrbela za povezovanje inšpektoratov držav članic, zato da izmenjajo eh, najboljše prakse in da poskušajo sodelovati na evropski ravni kakšni so cilji Evropske komisije? Omenili ste biotsko raznovrstnost, e, živalski vrtovi, ki nimajo odobritev e, in licenc, e, imajo pa primerne primerna bivališča za določene ogrožene eh, vrste, ali boste pač to nekako spodbujali, ali boste direktivo uporabili za to, da se bolje izpolnjujejo zahteve. Hvala lepa, Kris Davis, za ta vprašanja komisiji. Želim, da bi dobila komisija priložnost eh, za odgovore. Gospa Okoni, Jo Leinen in Anders Bereja, to so govorniki na mojem seznamu. Prosim, da ste kratki, zato da bo predstavnica komisije lahko imela čas za govor. Izvolite. Povsem na kratko, gospod predsednik, to je pomembna tema. Eh, drage kolegice in kolegi, bodimo pragmatični. Kje je problem? Evropska direktiva eh, je eh, zelo pomembno eh, besedilo za živalske vrte, vrtove in akvarije. Eh, določeno število živalskih vrtov v Evropi pa ne uporablja te direktive. Imamo lasnike, živalskih vrtov in akvarijev, ki so slabi lastniki in tudi imamo take dobre eh, lastnike, tako kot tudi med poslanci imamo dobre in slabe poslance. Ali moramo sedaj formulirati novo direktivo, bolj strogo eh, direktivo, kot so to zahtevali določene fundacije? Eh, ta direktiva obstaja komaj deset let, je dobra, eh, dosega svoj cilj in nima smisla, da sprejemamo novo. Eh, tu morajo vedeti, da živalski vrtovi, ki so odgovorni, eh, dobro delujejo, tudi spoštujejo to direktivo, jo dobro izvajajo, eh, sodelujejo tudi pri reprodukciji eh, ogroženih vrst, ponovno uvajajo določene vrste v naravo, se pravi, pomagajo ohranjati biotsko raznovrstnost. To je treba povedati. Nisem prepričana, da bomo strožjo direktivo pripravili tiste, ki prve ne spoštujejo, k spoštovanju druge. Eh, potem eh, Born Free Foundation pravi, zaprimo eh, živalske vrtove, spustimo živali. To ni rešitev, kaj te živalski vrtovi pomagajo ohraniti biotsko raznovrstnost in zaščititi določene vrste živali. To je tudi gospodarska dejavnost. In pozabimo okoljske dogme, ne zatiskajmo oči pred to gospodarsko eh, dejavnosti. Eh, eh, v Francije več eh, kot 3500 eh, delovnih mest povezanih s tem eh, in tu dejansko gre tudi za dodano vrednost, gre za davke, ki izhaja iz te gospodarske dejavnosti in mi moramo vsega. Vse to upoštevati in spraviti slabe živalske vrtove k temu, da bodo boljši. Yeah. Ja. Hvala lepa, Jolajnan. Zelo dobro je, da govorimo o živalskih vrtih v Evropi. Ti imajo pomembno vlogo. Ena milijarda ljudi letno obišče živalske vrtove. Številni otroci in mladi jih obiščejo, ki se lahko tudi česa naučijo. Ampak treba jih je dobro upravljati. Mislim, da ne potrebujemo novega zakona. Mislim, da uh, se mora evropska direktiva izvajati. In imamo vprašanje za komisijo, kako se to izvaja. Kako se izvaja ta direktiva? Ali komisija to nadzira, ali Evropska komisija sodeluje z organi držav članic, ali se srečajo odgovorni za živalske vrtove in se pogovarjajo o standardih in smernicah. Mislim, da se moramo posvetiti vprašanju izvajanja. Tudi ne potrebujemo ideološkega boja, eh, živalski vrt da ali ne. Živalski vrtovi imajo tudi dobre plati, kajti gojijo vrste, ki bi sicer izumrle. Torej, izvajanje. To je tisto, kar mi je pomembno. Hvala lepa. In ne na zadnje, kolegica Andres Barrera. Prosim, če ste kratki. Hvala lepa. nadomeščam svojo kolegico. In opozarjam na to, da je postavljeno vprašanje za komisijo zame zelo smiselno. Živalski vrt je podjetje, hkrati pa je to tudi kraj, kjer se varujajo živali, tukaj se ohranja biotska raznolikost in komisija je omenila dve vrsti. Eh, med drugim tudi eno kuno. To je treba tudi povdariti. Živalski vrt ni samo razstava. Ne, to je kraj, kjer se približamo živalim in kjer se živali tudi ohranjajo. Kar se tiče drugega člena, člena direktive, ki je stara eh, več kot deset let, eh, tu se ni nič spremenilo. Število živalskih vrt, ki nima eh, dovoljenja, to je odvisno od odstotka. Torej, prilagoditev živel, živalskega vrta. Oziroma, niso bile ustvarjene spodbude, da bi se živalski vrt prilagodil. Komisija je prosila, da bi spremenili drugi odstavek. Tukaj je govora o odstotku za pridobitev dovoljenja. In moja druga pripomba. Tako kot je dejala komisija, niso vse države članice začele izvajati te direktive. Kakšen odstotek držav članic te direktive ne izvaja? Ni treba poimenovati države članice, lahko pa poveste samo odstotek držav, ki tega ne izvaja. Pa še nekaj o organizaciji Born Free Foundation. Omenili ste številne številke. Ampak imamo Torej, gotovo imajo zonani opazovalci določen interes, ampak želela bi si tudi nekaj neodvisnih opazovalcev. Tudi kriteriji inšpektorata v državah članicah morajo biti jasni. Ali bo eh, komisija ukrepala? Hvala lepa. Kar se tiče razstave, uloge eh, eh, razstave živalskih vrtov, to je omenil gospod Jolajnen, temu lahko samo pritrdim, sem tudi oče in uh, za moje otroke ima živalski vrt pomembno ulogo kajti gre za to, da lahko eh, otroke oziroma ljudi tudi približamo določenim živalskim vrtam. Dobro, slišali ste vprašanja, predstavnica komisije, sedaj pa imate priložnost za odgovore. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Naj, najprej odgovorim na vprašanja Krisa Davisa. zahvaljujoč novi pogodbi je naša naloga, da nam zunani partnerji pomagamo. Pomagajo zato, da bi izdelali dokument s smernicami. In v zvezi s tem se bomo posvetovali z vsemi deležniki, posvetovali. Se bomo tudi z Born Free Foundation, z organizacijami in seveda z državami članicami, kajti države članice so prve odgovorne za živalske vrte. Govorili pa bomo tudi z znanstveniki. Ne pozabimo tega, da ko gre za jedro našega prizadevanja, to je, da bi zagotovili dober status ohranjanja in da bi zaščitili živalske vrste, bo zelo pomembno, da pritegnemo tudi znanstvenike. Ob koncu tega postopka upamo, kajti ne poznamo rezultata, bomo uh, sklicali sestanek za vsemi deležniki in državami članicami, uh, in takrat bomo državam predložili rezultat tega dela. Upam, da se bodo države članice zavezale k temu, da bodo začele ukrepati. To je en element. Rada bi omenila tudi praktično delo. Eh, tudi potem ste povprašali številni. Torej, skupaj s kolegi iz um, oddelka za zdravje redno izvajamo usposabljanje za veterinarje, ki so pristojni za živalske vrtove v državah članicah. Tudi to naj bi prispevalo k temu, da opozorimo eh, te ljudi, da je treba eh, bolje poskrbeti za živalske vrte, za ohranjanje živalskih vrt in pa za, pa za pogoj v živalskih vrtovih. Kar se tiče drugega člena direktive in kar se tiče pomena besede pomembno oziroma znatno, Chris Davis je že kar nekaj časa v parlamentu in je že veliko prispeval k zakonodajnim postopkom. Povsem priznavam, da zakonodajo oziroma jasni pravni predpisi ni vedno tisto, kar dosežemo z našo zakonodajo. In zagotoviti moramo to, da bo zakonodaja, ki jo sprejmemo, jasna in da jo bo moč z lahkoto izvajati. In kar se tiče besedice znatno, smo opozabili, da Ehm, obstajajo težave s to besedo tudi v drugih zakonih. Da, to je problematično in prizadevamo si za to, da bi našli tolmačenje, pravilno razlago tega. Sedaj pa bi omenila oziroma bi se odzvala še na druga vprašanja. Prejela sem dve vprašanji. Jo, Leinen je vprašal po dejavnostih um, nadzora Evropske komisije. V zvezi s tem lahko povem sledeče. Prvi varoh izvajanja zakonodaje je država članica. In države članice so v prvi vrsti tiste, ki morajo izvajati primerne inšpekcije. gotovo ta odbor ve, da komisija dela na reviziji priporočil o okoljskih inšpekcijah. Priporočilo že imamo. Nanaša se na okoljsko zakonodajo, kjer je predmet obravnave industrija se pa to ne nanaša na um, cilje oziroma na naravo, na zaščito narave. Ne vem, ali bomo v reviziji priporočil uh, naslovili tudi elemente ohranjanja narave. Kajti to je zelo obširna tema in lahko bi nas privedla kar daleč. Naj se vrnem k vprašanju oziroma eh, k temu, kar ste povedali, namreč, da niso vse države članice pravilno eh, prevzele oziroma začele izvajati direktive. Se upravičujem, gospod predsednik, ampak prenos direktive je v državah članicah pravilen. Imeli smo en primer, ko je zadeva prišla do Evropskega sodišča in ta specifična država članica je nacionalni zakon popravila. Torej, iz tega vidika je prenos zagotovljen. Hvala lepa. Hvala lepa za to razpravo. Hvala lepa za ustno vprašanje in hvala lepa komisiji za odgovore. S to temo se bomo še ukvarjali. Sedaj pa vam vsem želim dober tek in ponovno se bomo zbrali ob 15. uri tukaj. Koni Hedegard, komisarka, bo z nami, zato vas prosim, da pridete točno in sicer ob 15. uri. Hvala lepa.